metoda, skupaj lahko storimo veliko več kot uh, vsak posameznik. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa komisarka. Razprava je s tem zaključena. Glasovanje bo potekalo jutri. In eh, na koncu naj še najavim, da naslednje zasedanje bo jutri, 15. junija 2010, od 9. Eh, do 13. ure in od 15. ure do uh, eh, 20.30 in od 21. ure do polnoči. Eh, dnevni red je na razpolago na spletni strani parlamenta. Hvala lepa vsem tolmačem in vsemu osebju. S tem je zasedanje zaključeno. Hvala.